So, ladies and gentlemen. Torej, gospe in gospodje, predlagam, da začnemo s našim sestankom. Danes popovdne nas čaka kar dosti dela in uh, imam eh, dnevni red in urnik, ki se ga moram držati. Tolmačenje imate na voljo. Na kanalu 17 je tolmačenje v ukrajinščino. 25. Yes, yes. Excuse me. Okay. 25. So, for those... Torej, tisti, ki boste poslušali tolmačenje v ukrajinščino, morate obrniti svoje uh, naprave na 25. Eh, kanal. Uh, predsednik uh, Grojsman, predsednik uh, Vrhovne rade članice in člani eh, vrhovne rade, člani in članice Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, veliko čas mi je, da vas lahko pozdravim danes popovdne na tem sestanku, ki ni uh, uradna otvoritev. To je neka vrsta vnaprejšnji brief, briefing o vsebini poročila misije, ki je poskušala oceniti potrebe. Izvod tega poročila boste popovdne kasneje dobili v obeh jezikih, v angliščini in ukrajinščini. In uradno bomo ta dokument eh, danes popovdne predstavili predsedniku Grojsmanu in predsedniku Šulcu. Ta briefing, te uh, neke vrste osnovne informacije so nekaj, o čemer sem včeraj že obvestil predsednika, podpredsednika. Eh, vrhovne rade in tudi eh, predsednike posameznih političnih skupin. Ugotovili bodo ti, ki so to že včeraj slišali, da nisem ne vem kako uh, spreten, ko je treba stvari si izmisliti na novo, ampak nekaj stvari bom moral pač ponoviti. Ne vem, če to lahko berete, ampak kar zadeva ozadje ali osnovo je sporazum o pridružitvi med Ukrajino in Evropsko unijo nekaj, kar je, so istočasno ratificirali tako v Vrhovni radi kot v Evropskem parlamentu 16. septembra leta 2014. Ta znak solidarnosti je enkraten. Nikoli se prej še ni bilo zgodilo, da bi Evropski parlament in parlament države ki se pridružuje, izkazala uh, takšno gesto eden vizavi drugemu v preteklosti. Mislim, da je to znak eh, kakovosti posebnih odnosov med Evropskim parlamentom in vrhovno rado. Potem, ko je skupina za podporo demokraciji in volitvam v Evropskem parlamentu bila vzpostavljena, je eh, se odločila, da bomo eh, se osredotočili na dialog eh, za olajšanje demokratizacije v vrhovni radi. Andrej Plenković je vodil opazovalno misijo na zadnjih volitvah v parlament vrhovno rado na, za, v, v Ukrajini. Na podlagi tega je sledila misija, ki je pripravila neka priporočila, vendar temu ni nič sistematično sledilo. V primeru Ukrajine smo se odločili, da bomo v obliki follow-upa organizirali posebne sestanke in srečanja med Evropskim parlamentom na eni in vrhovno rado na drugi strani. 3. julija lani smo zato v Kijevu podpisali eh, sporazum o razumevanju. Podpisala sta ga predsednik eh, Šolc v imenu Evropskega parlamenta in predsednik eh, Grojsman v imenu Vrhovne rade. To pa je vodilo do ustanovitve misije za oceno potreb ki sta jo vzpostavili Evropski parlament in Vrhovna rada, da bi ugotovili, kje bi lahko ukrajinski parlament okrepili kot učinkovito demokratično institucijo. In sam sem imel čast, da sta me obe podpisnici memoranduma imenovali za vodjo misije za oceno potreb in to misijo smo organizirali v imenu obeh institucij. Naj vam nekoliko predstavim naše delo in metodologijo septembra lansko leto sem obiskal uh, v obliki misije cele vrsto uh, uradnih predstavnikov Vrhovne rade, tudi nekatere eh, poslanke in poslance, tako da bi ugotovil, kaj oni oziroma vi, ki ste tukaj prisotni, menite o naši misiji. Od takrat smo šestkrat obiskali um, ukrajinski parlament, dva, tri dni je vsak eh, tako obisk običajno trajal, zato da smo ugotovili, kakšna so dejstva, pa tudi v Bruslju in eh, v Strasburu smo potem poročali o teh obiskih. Več kot sto sestankov smo organizirali v Kijevu in vsakdo, ki je bil na teh sestankih, je imel stike z organizacijami civilne družbe, mednarodnimi partnerji, z celo vrsto eh, predstavnikov ukrajinskih oblasti in sem se zahvaljujem. Pripravili smo tudi vprašalnik, ki smo ga potem posredovali različnim sekretarjatom, tako da smo lahko skupno razmišljali o nekaterih področjih, kjer je moč kaj narediti. Na koncu smo identificirali sedem ključnih področji. To so tako imenovani vzvodi transformacije. In nekaj teh predlogov v zvezi s temi vzvodi za transformacijo vam bom sedaj predstavil. <clears throat> Eh, pregledali smo tudi literaturo na tem področju. Veliko je bilo napisanega o vrhovni radi. Avtori so različni strokovnjaki in seveda tudi eh, mnogi eh, politologi, potem predstavniki organizacij civilne družbe. To smo naredili zato, da bi vedeli, zakaj gre. Ker zadeva metodološki pristop, bi lahko rekel, da je naša misija bila neke vrste velika spužva, goba, ki je črpala vse informacije, ki so nam bile posredovanje. Potem pa smo to spužvo oziroma gobo sti, iztisnili in videli, kaj je iz vsega tega se izcimilo. Sedaj vam bom poskušal to postaviti v kontekst. Temeljna filozofija, ki je vodila to misijo, je bila naslednja. Želeli smo vam povedati tam in danes tukaj, da je prihodnost Ukrajine zelo odvisna od eh, krepitve njenih institucij. Posod v politiki, tudi v tem Evropskem parlamentu, obstajajo zelo močne osebnosti, individuumi in sedaj, če pogledam po to, tej dvorani, vem, da vas je veliko te vrste ljudi tudi v ukrajinski politiki. Ampak treba je najti skupen prostor, povezati je, težko je povezati močne osebnosti z šibkimi institucijami. In vsakdo med nami je institucija, institucija, institucija. Gradimo trdne neodvisne eh, institucije in če bomo tukaj uspeli, bomo, po našem mnenju, okrepili zmogljivosti Ukrajine, da se sooči z mnogimi izzivi. Če bomo sedaj gradili te institucije, kje je bolje začeti kot v demokratično izvoljenem parlamentu in kdo lahko to bolje začne kot eh, ljudski poslanci. To je torej temeljna filozofija, na kateri je bilo pripravljeno to poročilo. Sedem vzvodov je, so naslednji. Zakonodajna zmogljivost in proces. Parlamenti sprejemajo zakone. In veliko časa smo posvetili temu procesu v Vrhovni radi. Parlamenti so odgovorni tudi za nadzor in eh, spremljanje izvršne oblasti. V vašem parlamentu oziroma v vašem primeru, ko imate parlament in predsednika, je seveda ta, to razmerje zelo zapleteno, ampak to je vloga parlamenta. Potem parlament je odgovoren svojim državljanom, mora biti odprt in odgovoren za svoje delo državljanom. Ko smo podpisali pridružitveni sporazum, smo prevzeli nase odgovornost, da sprejemamo zakonodajo takrat, ko je to uh, možno, v skladu z evropskim pravnim redom. In seveda, čeprav gre za politiko v marsikaterem pogledu, drži tudi, da potrebujemo sodobno javno upravo, če hočemo biti kot institucija uspešni. Torej, ocenili smo z, uh, administrativne zmogljivosti, potem možnost dela koalicije, opozicije in dialoga med njima v vrhovni radi. Vaš sistem je takšen, da mnoge politične stranke vsakokrat, ko pride do sklica parlamenta, ustvarjajo neke nove koalicije med seboj. Nekateri so m, tisti, ki ohranjajo kontinuiteto, nekateri pa pridejo kot novo izvoljeni eh, poslanci. Tokrat jih je v Ukrajini v vrhovni radi 54 odstotkov. In treba je seveda razviti metode in sisteme eh, za zagotavljanje kontinuitete dela. In sedmi vzvod je etika in eh, kodeks ravnanja. Ko boste prebrali to poročilo, boste pod temi sedmimi poglavji našli 52 priporočil sam vam jih bom sedaj predstavil 20. Ne zato, ker ostalih 32 eh, ni pomembnih, temveč zato, ker od sedaj do 10. ure zvečer ne moremo podrobno obdelati vseh. Na nek način boste dobili prvi vtis o tem, kaj pomenijo ta priporočila, potem pa jih lahko vsa preučite sami, ko boste imeli čas. Teh 20 priporočil so spremembe, ki jih eh, predlagamo. Prvič, zakonodajna zmogljivost in zakonodajni proces v vrhovni radi. Tukaj povdarjamo naslednje. Po našem mnenju je vaš parlament, je vaša vlada, je vaš eh, predsednik tisti, ki morajo zelo sodelovati med seboj. Zato in sicer od začetka do konca življenjskega ciklusa nekega zakona. Dostikrat žal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 na področju zakonodaje od začetka do konca. Potem uh, zgledi drugič. To ni nič novega, to je nekaj, kar smo v preteklosti bolj uh, pogosto uporabljali. Namreč, zakaj gre? Gre za to, da Eh, ko se pripravlja neka zakonodaja, ki naj bi jo predlagala vlada, se mora začeti z nekim miselnim procesom, ki je tudi zapisan na papirju. To so cilji, to so orodja, to so metode, to so eh, stroški, to so rezultati in potem šele naj bi vlada v pristojnem odboru ali parlamentu predstavila tak predlog tako da lahko parlament pove, kaj mu je všeč, kaj ne in lahko svoje predloge pripravi. Tudi strokovnjake je treba v ta proces vključiti, potem civilno družbo, strokovnjake iz vseh področji in tako postanemo res lahko eh, parlament, ki živi predstavniško telo demokratične družbe, ki bo nekaj pozitivnega naredil za Ukrajino, za državljane in za voljivce. Tukaj ne gre za neko čarovnijo, to ni uh, znanstvena fantastika, to je nekaj, kar se da začeti takoj v Ukrajini za Ukrajince. Dalje. Tisti, s katerimi smo se pogovarjali, to dobro veste, kar bom sedaj povedal. Eno od področji, kjer je vaš parlament drugačen kot so ostali, je uporaba zasebne pobude poslank in poslancev, da vi lahko sprožite zakonodajne razpravo. To se nam zdi v, v redu, to je nekaj, kar poznajo drugi parlamenti, ampak v čem se vrhovna rada razlikuje od drugih parlamentov, ki imajo to pravico? V vašem primeru gre za zelo velik obseg zakonodaje, ki prihaja iz teh lastnih pobud. V prvem sklicu vrhovne rade ste imeli 2500 zakonodajnih predlogov te vrste na svojih mizah. Od teh jih je 2000 eh, posredovalo, so jih posredovali poslanke in poslanci v vrhovni radi tisti, s katerim so se pogovarjali, so rekli, to je vse preglomazno. Ko smo se s pravno službo vrhovne rade pogovarjali, so rekli, poskušamo oceniti iz pravnega stališča vse to, ampak preveč dela je. Vsi so pod stresom. To, je zakonodajn, to so zakonodajne smeti. Mi smo to začeli imenovati celo zakonodajni tsunami, kajti ta eh, velika količina zakonodajnih predlogov je pravzaprav utopila vse, kar bi se bilo lahko premaknilo. Po vaših lastnih statističnih podatkih smo ugotovili, da vsako leto samo 7 odstotkov takih predlogov postane dejansko zakonodajnih aktov. Razmislite o naslednjem. Če bi bili vi član uprave nekega podjetja, pa bi vaši menedžeri prišli k vam in bi rekli, Ja, sto odstotno smo se trudili, ampak rezultatov smo naredili samo sedem odstotkov. Takrat bi vas seveda vprašali v upravnem odboru, ja, kje pa trošite ta sredstva, ki ne dajo nobenih rezultatov. Zato priporočamo naslednje. Treba je pravico do pobude eh, poslank in poslancev spoštovati, ampak politične skupine v parlamentu naj bi se sestajale in glasovale o tem, koliko takšnih predlogov naj pride iz posamezne politične skupine, pač glede na njeno velikost, glede na število poslank in poslancev v vrhovni radi. Na ta način bi se dogovorili na podlagi volitev oziroma glasovanja za 20 prioritetnih področji. Šele potem bi vlada začela z pripravo predloga, oceno učinka, ugotavljanjem, ali je skladen tak predlog za ustavo in tako naprej. No, v svojem pravilniku to že imate, v svojem poslovniku že to imate, ampak tega ne upoštevate. Le na ta način bi lahko potem prišli do pravih, ustreznih eh, predlogov. Če boste imeli 20 eh, takšnih predlogov na vsakem zasedanju, jih boste imeli na naslednjem ponovno 20 torej na vsakem 20 takšnih predlogov, ampak na ta način bo, bodo pristojni odbori lahko se po glasovanju vrnili v svoje krok, so se pogovorili s svojimi strokovnjaki in šele kasneje, ko bo cel predlog dokončno pripravljen, se glasuje v parlamentu. Torej ne gre za 20 samo, temveč gre za vsako krat na vsaki seji eh, parlamenta za 20 takšnih pobud to na koncu ni tsunami in na ta način lahko namestniki ali podpredsedniki glasujejo o tem. Mimo grede rečeno, to počenjajo tudi drugi parlamenti. Evropski parlament tega nima, zato ker če si član eh, Evropskega parlamenta, nimaš pravice do pobude. Mnogi drugi parlamenti pa to počenjajo in to vam tudi priporočamo. Naslednji je mesečni koledar srečanj in sestankov parlamenta. Tudi tukaj smo črpali iz vaših informacij, zastavljali smo vprašanja, ko smo bili v vrhovni radi in kaj smo ugotovili. V vašem parlamentu, ko pridete v Kijev na plenarna zasedanja, v istem tednu organizirate tudi sestanke odborov. In običajno, takrat, ko je plenarni teden, so sestanki dobro obiskani. Potem pa imate teden za sestanke odborov. In ta teden smo proučili in ugotovili naslednje. Vaši odbori se v tednu, ki je namenjen za sestanke odborov, večinoma sploh ne sestajajo. Tistih malo, ki se sestajajo, pa ima težave pri doseganju sklepčnosti. Torej, se ne morejo, če tudi bi se želeli sestati. Torej, ta teden eh, rezerviran za sestanke odborov je pravzaprav fikcija, čeprav bi naj bila to dobra praksa. Vsi, s katerimi so se srečali, zlasti se predsedniki odborov, so rekli, nimamo dovolj časa za to, da bi v odboru opravili svoje delo. Torej, če ste v Kijevu, potem. Eh, je bolje, da ne eh, organizirate sestankov odbora na, na tistem tednu, ko je plenarno zasedanje. Morate se odločiti drugače organizirati, da bo do sestanke odborov res učinkoviti. Dajte si malo več časa s tem, da odpravite to fikcijo, teden, ki je rezerviran za odbore in uh, rezervirate ta čas eh, v drugih tednih. Še nekaj. Gre za spravni odbor ali odbor za usklejevanje. Zdi se nam, da bi ta odbor moral zasedati za zaprtimi vrati. Sam sem se srečal z mnogimi v Kijevu in se o tem pogovarjal. To ne pomeni, da lahko uh, eh, iz nekomu odzamemo pravico do informiranja. Sam sem bil predsednik Evropskega parlamenta in tudi politične skupine v Evropskem parlamentu in lahko vam povem naslednje. Pri nekaterih zadevah je enostavno treba zapreti vrata in ugotoviti, kaj hočemo doseči. Ko ste se enkrat odločili, potem imajo vsi pravico do informiranosti o tem predlogu. Nekaj tega dela je dolgočasnega, ampak včasih je dolgočasno tudi dobro, koristno in če opravite delo, potem je to ustrezno. Ko smo se srečali z vašim odborom, spravnim odborom in videl sem cele uh, veliko število fotoaparatov in kamer v zadaj. In kaj se zgodi, če pred politikom tako delate? naenkrat vidite Hollywood, kot da greste na podelitev eh, Oskarja in politiki se seveda začnejo obnašati za kamere in ne za voljivce. In problem takrat nastane ta, da ne počnete tistega, kar sicer počnete ob eh, desetih zjutraj ob stredah, ko glasujete ali karkoli. Tako da verjetno ste dolžni sami sebi, verjetno, eh, predsedniki skupin in odborov, da opravite tisto dolgočasno delo z odprtimi vrati, potem pa javnosti pokažete, kaj ste se odločili predlagati. No, kar zadeva sam sistem glasovanja in to je zdaj naslednja prosovnica, to pa je zelo občutljivo vprašanje. Nas je presenetilo, kako visok kvorum imate. Potrebujete polovico od 450 eh, plus 1, torej 226 glasov. Ampak eh, potem nimate poslancev iz eh, Krimskega polotoka, prav tako nimate poslancev iz Dombasa zaradi separatistov. Še vedno pa imate ta visok kvorum, čeprav vam manjkajo številni poslanci. In po našem mnenju se morate pogovoriti o tem, kako znižati to pravilo večine. Kajti kaj se zgodi, če je meja previsoko postavljena, vsi vemo. Glasovanje je jasno odločeno naprej in to potem jasno pomeni. Kako to gre? predsednik vse čas eh, preverja 180, 182, 200 in čim jih je 226, pa rečemo, ok, zdaj pa glasujemo. To, to ni prava pot. Pri nekaterih zadevah seveda potrebujete visok kvorum. Sprememba ustave seveda zahteva pomembno eh, večino. Ne, tudi nekateri zakoni morda zahtevajo to vrstno večino, ampak pri številnih drugih zakonih pa mora biti ta prak nižji. Veliko razpravo smo imeli znotraj skupine, ali naj vam to omenimo ali ne. In naj vam povem zakaj. Zato, ker je to zapisano v vaši ustavi. In seveda ni naša stvar, da mi spreminjamo vašo ustavo. Mi nismo poklicani za to. Edino, kar hočem povedati, je, da če se vam zdi to morda smiselno, bi to bila pametna tehnična sprememba ustave. Eh, brez poseganja v to, ali gre za predsedniški parlamentarni sistem, kakršen koli že. To je druga razprava, vem, da to razpravo imate in to je velikanska razprava. To je čisto tehnična sprememba, ki ne bo zdaj spremenila političnega sistema, ne bo eh, spremenila pravil glede samo odločbe in tako naprej. In še nekaj, kar menim, da je bilo zelo pomembno tudi z vidika kulture, parlamentarne kulture, torej da so poslanci usklajeni so običajno parlamentarno kulturo drugot. Predstavljajte si, da zmaga dovolj opozicijskih glasov pod uh, novimi pravili. Ne zato, ker bi bil za koalicijo ali opozicijo, ampak zato, uh, ker menim, da bi bilo to dobro sporočilo v smislu, če hočete, da se stvari odvijajo, podite glasovati. Če hočete, da se stvari spremenjajo, postanite poslanci. Skratka, metoda, ki jo mi tu uporabljamo, torej sistem eh, večine, je takšen, da morate preprosto biti primorani eh, k prisotnosti. In eh, to je nekaj, kar se mora zgoditi tudi z velika političnih okoliščin. In zato o tem velja razmisliti, čeprav razumemo, da obstaja določeno tveganje, da bi se tu lahko zdelo, da presegamo svoje pooblastila in nikakor nočemo dati vtisa, da se tu mm, kakorkoli dotikamo vaše ustave, kar sploh ni naš namen. Še nekaj predlogov, kar zadeva politični nadzor izvršne oblasti strani parlamenta. To je zelo pomemben sestavni del življenja vsakega parlamenta, torej kako nadziramo izvršno oblast. In lahko vam nekaj povem, to je zelo ekstremno, to se ne dogaja pogosto, pa vendar, da vam dam primer. Leta 1998-1999 smo imeli veliko razpravo med nam, našim parlamentom in komisijo. In ne bom zdaj šel v podrobnosti, ampak šlo je za politično odgovornost. No in na koncu koncev je prvi krat in edini krat v zgodovini Evropske unije celotna komisija morala odstopiti. Ne zato, ker bi bili proti komisiji, ne zato, ker bi bili proti Evropi, ampak zato, ker smo bili proti odsotnosti politične odgovornosti. In to je sestavni eh, del eh, tistega jasnega ustroja vsakega parlamenta. Tako da je zelo pomembno, da to funkcionira prav. To je pomembno za državljane, za vse odbore, za integriteto parlamenta, to je pomembno tudi za vlogo poslancov. No, mi tu pravimo, da smo mnenja, da bi vrhovna rada, še posebej kabinet ministrov, ker eh, največ predlogov zakonov prihaja iz eh, tega konca, bi morali torej skupaj razviti nek standardni format in nekakšno standardno osebino letnih ministerskih poročil vrhovni radi. Torej, kaj pričakujete drug od drugega? Kdaj naj se to poročilo eh, poda? Kako se ga obravnava? Kakšna je časovnica? Kdaj je ključno, da je nek minister prisoten, kdaj ni? Ne potrebujete ministra tam vsak dan, potrebujete pa ministra tam, ko gre za ključna politična vprašanja. In to so stvari, ki jih je treba ustrezno načrtovati z ustreznimi postopki. In predlagali bi tudi, da naj to poročilo vključuje, in to je odličen način, kako lahko razvijate veščine parlamenta v smislu nadzornega organa. To poročilo naj vključuje tudi neko poročilo o tem, kaj ste kot ministrstvo načrtovali lansko leto in kaj ste do konca leta dosegli. Ker ti zgolj objaviti nek zakon, lepo in prav, ampak kaj se je zgodilo na drugi strani? Se je ta zakon implementiral, kako dobro, če ne, zakaj ne? Uh, ali je pri odgovoru, zakaj ne, odgovoren parlament in tako naprej. Skratka, to so tiste vprašanja, na katere je treba odgovoriti. Naslednje vprašanje, politični nadzor, tu mislim, da imate preveč odborov v vašem parlamentu. 28 plus enega, če se ne motim. Zdaj, mi tu ne pravimo, koliko, morate, koliko odborov morate imeti, ampak manj bi jih morali imeti. Idealno gledano, en odbor, en minister. Eh, da je jasno vnaprej, kakšni so resori, kakšna je delitev dela. In močno bi prela, eh, tudi podarili naš predlog, da naj se ta vrhovna rada odloči o tem sistemu že do naslednjih volitev. Zakaj to pravim? Sem tudi zelo pragmatičen politik. Danes imate predsednike odborov in eh, namestnike predsednikov in tako naprej. Če boste prihodni teden vse te funkcije skušali črtati, je to nemogoče izvesti, ker ljudje seveda želijo ohraniti te funkcije. Ampak če pa načrtujete za prihodnost, pa bi to lahko delovalo, kajti gre za nek konsens, konsens za prihodnost, ne da bi s tem spodkopavali konsens, ki je bil določen do sedaj. In predlagali bi, da dodate še nekaj in sicer, da razmislite tudi o tem, da se uporabi tako imenovanova Dontova metoda. Dehont je bil belgijski statistik, mhm, statističar in njegove metode se uporabljajo v številnih eh, parlamentih, tudi v tem parlamentu in včeraj smo vsem vodim prejšnjih skupin dali nekaj napotkov na to temo. Eh, lahko si te zapiske odnesete nazaj eh, v Kijev in medete sebe in druge, s tem lahko vam tudi pomagamo s kakšnim predavateljem. Ampak eh, poanta je v tem. Predstavljajte si, da imate 20 odborov in 9 delegacij. Torej 29 eh, nekakšnih paketov, vsak ima predsednika, namestnika, predsednika in tako naprej, skratka 3 x 29 takšnih funkcij. In vse skupaj se potem da na mizo in po Dontovem sistemu, dobimo metodo, kako to torto na mizi razrezati. Ta sistem vam pove, koliko kosov dobite in sicer sorazmerno z vašo velikostjo. Če ste zelo velika skupina, dobite več kosov, če ste manjša skupina, manj. Ampak eh, Dontov sistem tudi odloča, kdo oziroma po kakšnem vrtnem redu lahko izbira posamezne kose. In sistem je takšen, da ko se dogovorite glede metode in števila odborov, vam ni treba početi to, kar se dogaja, ko se kar množijo odbori, ampak po glasovanju, po volitvah, rečete, ok, za vsak resor, ministerski resor, en odbor. In podje skupin potem pravijo, ja, ampak ta koksus traja, da rabi tudi on njegov funkcije, tudi on mora biti nek namestnik nekega odbora, če ne bodo težave, potem pride še nekdo, ja, ta tudi potrebuje neko funkcijo, dobro, naredimo še en odbor. In na koncu zapletemo celoten sistem zaradi teh potreb. Če bi se pa vnaprej dogovorili, da se določi število odborov, da se določi metoda izbora, pa bi lahko imeli nov racionalen sistem, ki bi na podlagi tega, kar je bilo rečeno prej v smislu ministrov odgovornosti, Eh, nadzora, eh, ocene dela, tudi potem ustrezno funkcioniralo. Naj tudi povdarim še eno stvar, veliko predlogov je v tem besedilu, namreč lahko bi poskušali razviti tako imenovani sistem poročevalcev. Tu imamo namreč študijo vašega odbora za proračun, in sicer gre za dokument inštituta GECT iz Berlina. In ta predlaga, da bi morda imeli sistem poročevalcev. In predlagam, da morda o tem razmislite, da si to pogledate, boste videli, zakaj gre. Poanta pa je v tem, da se razvijajo veščine parlamentarcev. Seveda pa moramo tu pomagati tudi z veščinami same administracije. In šokantno pri tem je to, da sem jaz menil, da proračune pripravljate pet minut pred polnočjo decembra zaradi krize, ampak gledal sem podatke za zadnjih deset let nazaj in vidim, da to počnete vse čas, tudi ko ni bilo krize in to je zdaj treba prenehati eh, početi, ker to ni najbolj odgovoren način eh, za to, da demokrati obravnavajo proračunsko vprašanje. Ne govorim o populizma, to govorim o vsebini, o vsebini teh političnih vprašanj. No, in se zdaj lotim še tretjega ozvoda, eh, eh, odprtost, transparentnost in odgovornost eh, državljanov. Tu nas zelo veseli napredek, ki ga dosegete z investicijami v nove tehnologije v zadnjih tednih. In priporočali bi, da zdaj razvijete srednjeročno strategijo na tem področju. Ne le z vidika nove opreme, ampak z vidika popolnoma nove filozofije, novih kapacitet, novih veščin in novega odnosa do tega, kako delati. Evropski parlament je pripravljen skleniti partnerstvo z Vrhovno rado v obliki, ki je še ni bilo v preteklosti, da vam svetujemo in sodelujemo z vami pri razvoju te strategije, če se seveda za to odločite in to bi vsekakor. kakor predlagali. To seveda zahteva ustrezne eh, vire, ustrezne kadre in to je tudi način za to, da se parlament poveže z javnostjo v bolj sodobnem formatu. Danes teh resursov ni. Nimate dovolj resursov v vašem proračunu danes, da bi lahko vzdrževali eh, to vrstne napore na daljši rok. Tako da vas veliko dela tu čaka in če tudi zdaj rečemo, da temu našemu predlogu, če ve več, da da temu našemu predlogu, je treba opredeliti potem še podrobnosti, ampak najprej seveda se morate odločiti, ali sploh greste v to ali ne. Poleg tega, naslednja prosovnica, menimo, da moramo preučiti tudi celovito komunikacijsko strategijo kdo so vaše javnosti, kakšne kanale, kakšne produkte uporabljate, kakšno strategijo imate za institucijo samo. In to ne govorim o vsaki politični skupini posebej, ne govorim uh, o tem, govorim o vrhovni radi kot o instituciji. To je uh, parlament, naš parlament, naprimer, daje veliko informacij javnosti, kar seveda še ni informacija o posameznih skupinah in o posameznikih kot takih, ampak morali bi imeti tudi enostaven način, dostopanja do posamezne skupine in znotraj posamezne skupine do posameznega poslanca. Tako da mora to biti nekako, nekako celovit sistem za celotno institucijo, za posamezne skupine in tudi za posamezne poslance. Zaenkrat so to morda še sanje, ni, ni še realnost in je o tem treba razmisliti. Imate kar nekaj zelo eh, veščih eh, kadrov za komuniciranje, imate svoj TV kanal in tako naprej in verjetno jih morate nekako zopet pripeljati nazaj v parlament, da ne bodo to neke neodvisne republike, ampak da bodo vsi sledili vaši strategiji in služili potrebam današnje družbe, današnjih poslancov. Četrti vzvod, približevanje ukrajinske zakonodaje Evropskemu okiju. Tu je veliko zadev, rad bi izpostavil samo eno. Zakonodaja, ki jo imate danes v Ukrajini, glede približevanja evropske zakonodaje je zastarela, eh, ker izhaja iz časov pred predvčitenim sporazumom. Tako da mora ta zakonodaja iti malce v šolo, se malce naučiti, kako in kaj in eh, potem je treba sprejeti nov zakon. Skratka, pridružitveni sporazum je neka višja raven povezave med EU in Ukrajino v primerjavi s preteklostjo in zato je to treba dvigniti na višjo raven. Točka 5. Administrativna usposobljenost. To je sicer številka pet, ampak ne peta po, po pomembnosti. To je izredno pomembno. Če želite dobro m, mm, informiran parlament, potrebujete tudi kakovostno podporo vaših eh, strokovnih kadrov. Imate zelo dobre strokovne kadre, imate zelo dobre poslance, ampak nekaj zelo zastarelih sistemov. In dobri ljudje z zastarelimi sistemi ne pomenijo nujno dobrih rezultatov. Dobri ljudje z dobrimi sistemi pa pomenijo najboljše rezultate. Kar zadeva administracijo samo. Menimo, da bi kot parlament morali imeti pravico doložiti svoj lasten proračun. To ne pomeni, da boste zdaj populisti in eh, četrtino že tako ali tako eh, malo denarja, ki ga vaša država ima, porabiti za vas. Ne, ampak vendarle morate imeti možnost določiti svoj proračun, ki bo omogočal ustrezno delovanje administracije in seveda morate pričakovati, da bodo druge institucije, če bodo vaše zahteve razumne, Eh, na to tudi ustrezno odgovorile. Ampak to ima seveda svojo ceno. Če dobite več, je več tudi odgovornosti. Javna sredstva so omejena, vi ste glasovali v Vrhovni radi za novo računsko sodišče, za nove mm, tudi najviše strokovne sodelavce in po našem mnenju bi morali tudi Eh, na koncu vsakega mandata opraviti eh, revizijo poslovanja parlamenta. Zakaj? Zato, ker bo transparentnost pomenila, da boste pravilno določili prioritete eh, potrošnje, ker boste za to odgovorni in kot drugo, javnost bo tudi vedela, kaj počnete in bo torej dobila povratne informacije in kot tretje, vi lahko predstavljate potem zgled za druge institucije v Ukrajini, ki morda ne želijo, da bi računsko sodišče pregledovalo, kaj počnejo in kako poslujejo in pokažete, da gledajte, parlament to počne in zato so vsi ostali tudi primorani slediti temu zgledu. In ravno vodenje z zgledom je sestavni del demokratičnega mandata, ki vam je poveril Majdan in to je lahko zelo dober zgled. Torej, določate lasten proračun, ampak ste zanj tudi odgovorni. Prav tako smo mnenja, da morate okrepiti svojo osrednjo administracijo. Imate zelo veliko dobrih ljudi, ampak eh, ki niso znotraj vašega sistema. Imate parlamentarno knjižnico, ampak ko sem jo šel iskati, je bila v Ministrstvu za kulturo. Tako da lahko tudi na Marso, če ste vi v vrhovni radi, ker vam nič ne služi, če morate iti na drug konec mesta v to knjižico. Imate zakonodajni inštitut, potrebujete eh, veliko zakonodajnih eh, na svetu in tako naprej. In te ljudi je treba vključevati Eh, v centralne službe, da bodo lahko služili potrebam eh, odborov, poslancev in tako naprej. No in še zadnja stvar, ki bi jo rad izpostavil pod to točko, je, da menimo, da potrebujete tudi celovito politiko razvoja kadrov. Vaš sistem ima uh, veliko mm, prtljage iz preteklosti. Zdaj, ne govorim ukrajinsko, ampak celo imen, ime, aparat je. Uh, ime iz eh, starega sistema. In eh, kadri v aparatu so aparatčiki. Skratka, šef ti pove, kaj počneš in če ti šef ne, počne, ne pove, kaj počni, ne boš izvajal diskretijske pravice. In to se mora spremeniti. Potrebujete dobre menedžere na srednji ravni, ki bodo dobri voditelji, ki bodo unesli svežino in eh, veščine v vaš svet in tudi, da boste uporabili najsodobnejše uh, komunikacijske eh, in informacijske tehnologije, da bodo tudi vaši kadri ustrezno izurjeni, tudi kar zadeva uh, osebni razvoj. V vrhovni radi je proračun za usposabljanje približno 2,50 evra eh, na posameznika. To je dovolj zgolj za eno kavo ob 11. zjutraj. To ni pravi program usposabljanja. Če želite sebi kot poslancem zagotoviti najboljše strokovne sodelavce, potem morate investirati tudi v vaše kadre. In še zadnja stvar, ki bi jo predlagali pod točko, je politika mobilnosti kadrov. V nobeni organizaciji ni pametno, da nekdo pride skozi vrata, potem ko zaključi univerzo ali kakorkoli že, in potem 40 let sedi za isto mizo. To, da se ljudje selijo z funkcije na funkcijo, eh, je vsekakor zelo koristno. V naši instituciji imamo tudi približno 5 do 7 eh, letni eh, cikl mobilnosti. Na ta način se ustvarja neka dinamika, nek entuzijazem, ki pri ljudeh zboja občutek, eh, da je zanimivo delati tu ali tam, ker je vse čas kaj novega. Tako da to bi bil morda bolj sodoben način poslovanja. In zdaj še vprašanja koalicije in opozicije in dialoga med obema. Po našem mnenju je ena od zadev, ki jih morate storiti, zdaj kako boste to počeli preko poslovnika, preko zakonodaje, kakorkoli drugače, vseeno, ampak pomembno je, da cenite opozicijo. Zdaj lahko mi poveste vse možno, vem, kakšne občutke imate po Majdenu in tako naprej, ampak v ustrezno, v pravilno delujočem parlamentu, kjer imamo tako imeno lojalno opozicijo, ki je lojalna državi in institucijam države, eh, v takšni državi mora tudi opozicija imeti svojo vlogo skladno s svojo velikostjo. Konec koncev so opozicija, niso večina, ampak morate spoštovati pravice izvoljenih poslancov, ne glede na to, ali so v večini ali v opoziciji, ali so v koaliciji ali v opoziciji. In eh, vsaj v tem mandatu to področje ni bilo eh, najbolje rešeno. In k temu bi vsekakor svetovali, kajti ena stvar je vsekakor gotova v politiki. Tako kot te dnevu sledi noč, tako je tudi v politiki, če si kdaj bil v opoziciji, boš mm, kdaj tudi v opoziciji, ker tako pač je v demokraciji. In to je dobro z načelnega vidika in gre za načelo parlamentarizma. Zato morate početi stvari na takšen način. Prav tako menimo, da bi bilo koristno vzpostaviti medstrankarski dialog eh, in medijacijo in sicer na ravni mm, posebne enote znotraj parlamenta. In eh, tudi tu imamo veliko izkušenj. In tu v bistvu pravimo tole. Z nekaterimi smo se že sestali in imate že eh, nekakšne medtrankarske skupine in potrebujete tudi eh, podporo sekretarjata, ki vam bo tu pomagal. Dobro je, da se stajate med skupinami, ampak potrebujete neko metodo, ki bo to na nek način podprla, ki bo omogočila maksimiranje eh, učinkov takšnega sodelovanja. No in zdaj še pri sedmem in zadnjem vzvodu in sicer gre za kodeks ravnanja in eh, etiko. Ena od zadev, ki se nam je zdela zelo presenetljiva, je, da nimate pravil, ki bi jih lahko uveljavljal predsednik ali podpredsednik, ko pride do prepira ali celo pretepa v dvorani. In nimate pravila, ki bi predsedniku omogoče, da reče, da je pa dovolj, suspendirani ste. Potem se lahko prepirate še o tem, ampak eh, žal tako je. In parlament, ki spoštuje sam sebe, mora tudi od svojih poslancev zahtevati spoštovanje institucije. In če nekdo eh, krši dostojanstvo te institucije, morajo biti sankcije. In tudi bi vsekakor predlagali, da uveljavite. No in tu vidite gospode v lepih oblekah z medaljo. To so uh, dvoranski sluge, dvoransko osebje Evropskega parlamenta. In če bi predsednik dejal nekemu poslancu, da mora oditi in eh, dvoransko osebje pride in ga pospremi iz dvorane, se to stori. Eh, in se to spoštuje. Tako da potrebujete cel svežen takšnih zadev, ki bodo poskrbeli za eh, red v parlamentu in to je pač sestavni del tega, kar parlament je. Še ena stvar, ki bi jo predlagali, je, da razvijete tudi kodeks ravnanja za vrhovno rado. To morate sprejeti na odprt, transparenten način z vključevanjem civilne družbe. V tem dokumentu imamo vrsto načel, ki jih lahko uporabite v kodeksu ravnanja. In eh, v tem dokumentu boste našli tudi povezave na spletne strani, kjer je tudi kar nekaj vzorčnih kodeksov ravnanja. Sveda, morate zadevo razviti za Ukrajino, na način, ki bo primeren za Ukrajino, ni pa vam treba začeti iz točke nič in vsekakor bi priporočali, da upoštevate tudi ta predlog. Naslednja prosojnica. Na podlagi teh priporočil bomo v sredo, torej na zadnji dan tedna Ukrajine, torej sodelovanja med obima institucijama, bomo podpisali sporozum o administrativnem sodelovanju med Evropskim parlamentom in eh, njegovim generalnim sekretarjem ter vršilcem dožnosti generalnega sekretarja Vrhovne rade, da boste obi instituciji postali partnerici. Torej, bolj, ko boste vi uvajali reforme, bolj vam bomo mi pomagali pri uveljavljanju teh reform v zgodni zgodovini tega parlamenta, to je bila takrat še parlamentarna skupščina leta 52 in potem od 1979 naprej je bil to Evropski parlament eh, neposredno voljen, prvo torej še nikoli v zgodovini tega zbora nismo podpisali takšnega sporazuma s kakršnim koli parlamentom, niti ne s parlamenti držav, eh, ki so zdaj postale polnopravne članice Evropske unije. In to je še en signal predsednika Šulca, Andreja Plenkoviča, Elmarja Broka, generalnega sekretarja. E, torej še en signal Amerikanske zaveze Evropskega parlamenta temu, da pomagamo vrhovni radi v Ukrajini razviti svojo, svoje kapacitete in svojo usposobljenost. No, vse to se bo zgodilo potem na, na koncu, v zaključek e, pod vodstvom Andreja Plenkoviča, ki ga že vidim tu v dvorani. Morda lahko ostanete, večina vas pozna, ampak e, nekateri kolegi ali predstavniki nevladnih organizacij vas morda ne poznajo. Veseli me, da ste mu tudi aplaudirali, kajti Andrej je vodil misijo opozovalcev v Ukrajini, ki je prišla do zaključka, da je to treba storiti in Andrej ima zdaj tudi nalogo nadaljnega naknadnega spremljanja aktivnosti in to je zelo pomembno. Če bomo s tem poročilom glasov, mahali naokrog za kamere in ga potem spravili v predal, potem smo vsi tratili svoj čas. Če bo to poročilo resnično uporabljeno in eh, se bo uporabilo za to, da bo vrhovna rada postala sodobna, preoblikovana, demokratična institucija, potem bo se storili nekaj odličnega za svojo državo. In tu naj povem v zaključek, da sem sinoči lahko to predstavil predsedniku, eh, podpredsedniku in praktično vsem predsednikom eh, pričnih skupin iz Kijeva. Sedeli smo za mizo in imeli smo prvi krok razprave o ta isti predstavici, ki jo zdaj podajam. In resnično je name naredil veliko tis. Ta izkaz zrelosti, politiko v Kijevu, ki so pripravljeni sodelovati. Tako da moj poziv vsem vodjem skupin, predsedniku, podpredsednikom, eh, poslancem, ne vladnim organizacijam, vsem lahko samo rečem, kar pedijem. Zgrabite to priložnost, na vas je, da storite to, kar boste storili, to so le naša priporočila, mandat je vaš, parlament je vaš, ustava je vaša, republika je vaša, ampak verjemite mi, če boste šli po tej poti skupaj, boste storili nekaj resnično dobrega za svojo državo in eh, po tej poti ne boste šli sami, ampak eh, vam bomo na vsakem koraku, na vsak možen način ob strani stali. Mi, vaši prijatelji tu v tem parlamentu in drugot, ki smo vam eh, pomagali ne le iz Evrope, ampak tudi čez Atlantsko. In naj povem, Ob zadnjem obisku v Kijevu sem se pogovoril z veleposlaniki čisto vsake države članice Evropske unije in tudi z diplomati iz ZDA, Kanade, eh, Norveške in Švice. In dogovor, ki sem jim ga predlagal, je več za več. Če boste vi kaj storili, se bomo tudi mi mednarodno mobilizirali, da se stvari odvijajo naprej. Mi smo na to pripravljeni in upamo, da ste tudi vi. Hvala lepa. Tako, zdaj pa bomo imeli kratek odmor, nadaljujemo pa ob pol petih, 16.30 z uradnim delom. Torej, podal bom čisto kratko predstavitev tega dokumenta predsednikom Grossmanu in Šulcu in eh, potem boste dobili tudi na voljo vaš izvod v ukrajinščini ali angliščini. Torej, včeraj smo se pogovorili z odkidi skupin, zdaj z vami, kasneje lahko to zadevo še m, mm, poglobljeno preučite in eh, lahko potem seveda sodelujemo naprej. Do srede pa vzpostavimo timsko delo in eh, entuzijazem in da bomo rekli ne le, ja, zmoremo, ampak da bomo.